policiji. Gre za boj proti kriminalu povezanemu s prosto živečimi živalmi in rastlinami. V imenu avtorja, gospod Gerbrandi. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Pred približno dvema letoma sem prebral nekaj šokantnih številk o eh, tem, koliko nosorogom so odžagali eh, njihove rogove. In to ne velja tudi za eh, nosoroge, ampak tudi za slone. 30 do 40 tisoč slonov, ki so umrli zaradi pridobivanja slonovine imamo tudi eh, različne druge živali, eh, pa tudi rastline, tigre, plazilce in tako dalje. Naša narava je v nevarnosti in glavni razlog za to je trgovina na vzhodu, v Aziji. Ta trg predstavlja 15 milijonov evrov letno. To je zelo razširjena trgovina. Pripravili, ste akcijski, eh, pripravili smo akcijski načrt in vesel sem, da je komisija sprejela nekatere elemente tega akcijskega načrta. Uh, skupaj s Kitajsko se bomo lahko borili proti tovrstnim kaznjivim eh, dejanjem, ko gre za eh, divje vrste. Ampak to ni dovolj. Številke iz leta 2013 kažejo, da je teh primerov vedno več. Leta 2009 je bilo 100 eh, nosorogov, 300 pred dvema letoma in 10 tisoč lansko leto, kljub delovanju nevladnih organizacij, eh, rangerjev, Europola, Interpola in drugih, je teh primerov vedno več. Gospod predsedujoči, zaključek je jasen. Če ne bomo kmalo sprejeli radikalnih ukrepov, zato da naredimo konec tej eh, nezakoniti trgovini, bomo izgubili našo biotsko raznovrstnost. Ravno zato sem prevzel to pobudo in zastavil to ustno vprašanje z resolucijo. Ne gre zgolj za Afriko in Azijo. Tudi Evropa je predmet razprave. Imamo moralno odgovornost za to, da se borimo proti tovrstnim kaznjivim dejanjem. To je izjemno pomembno. Drugič, pri tej trgovini je pomembno tudi delovanje naših držav članic, ki so lahko bodi si eh, tranzitne države, bodi si končne destinacije. Na stotine kilogramov eh, slonovine je bilo odkrite tukaj v Evropi. in zasežene. In mislim, da bi morala Evropska komisija igrati pomembnejšo vlogo v boju proti takšnim dejanjem. Takšna kazniva dejanja imajo tudi pomemben socialni učinek. Nekateri nekatere takšne dejanja lahko eh, vodijo k katastrofam. Evropa mora pripraviti lasno strategijo, lasten načrt. Uporabiti je treba znanje držav članic. Potrebujemo tudi eh, strože sankcije. Zločinci namreč izkoriščajo nizke sankcije, nizke kazni urediti moramo ta sistem tako kot sistem boja proti trgovini z drogami in drugim tovrstnim oblikam trgovine. Razviti moramo specifične ukrepe za takšna kazniva dejanja. To je bistvenega pomena. Naša razvojna politika, trgovinska politika mora biti prav tako ustrezno prilagojena nekaterim državam moramo postaviti pogoje pri sklepanju eh, sporazumov, drugače ne bo šlo. Vzpostaviti bi bilo treba tudi sklad za to, da zaščitimo nekatere živalske in rastlinske vrste, ki so v nevarnosti. Gospod predsedujoči, nekaj je treba storiti. Ne moremo stati križem rok in gledati, kako različne vrste izginjajo vrste, ki so izjemno pomembne, nekatere poznamo bolje, nekatere malo manj. Leto 2014 mora biti leto, v katerem bomo govorili o kriminalu s prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Ampak ne zgolj govorili, ne smemo ostati pri besedah. Potrebujemo ukrepe. Države, članice in komisija, upam, se strinjajo s tem. Pripravile bodo akcijski načrt za to. Um. Hvala lepa. V imenu komisije. Najprej pozdravljam gospoda komisarja Potočnika. Izvolite v imenu komisije, beseda vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej se želim zahvaliti gospodu Gerbrandiju in vsem poslancem Evropskega parlamenta. Zelo sem hvaležen za vašo pobudo, da se trgovanje z prostoživečimi živalmi in rastlinami uvrsti na dnevni red. Gre za dejavnost, kriminalno dejavnost, ki je postala ena najbolj debučkonosnih na globalni ravni. Ogroža tudi preživetje nekaterih emblematskih vrst, ogroža biotsko raznovrstnost, prav tako pa načenja tudi stabilnost mnogih držav. S tem se lahko učinkovito spopademo le s skupnimi mednarodnimi prizadevanji, kjer bomo vključili države izvora, tranzita in končne destinacije. Evropska unija veliko dela tako doma, kot tudi na podlagi konvencije CITES. Izkoriščam to priložnost, da vas obvestim, da je komisija nedavno uložila predlog, da bi Evropska unija končno postala polnopravna podpisnica konvencije CITES. Upamo, da bo Evropski parlament dal svoje soglasje še pred volitvami. Prav tako sprožamo vprašanje trgovanja z prosto živečimi vrstami v dvostranskih odnosih. Sam sem podpisal sporazum o sodelovanju na tem področju s svojim kitajskim sogovornikom. Prav tako zagotavljamo iz razvojnega sklada pomoč državam, katerih, v katerih živijo sloni. Prav tako imamo tudi projekt za minimiziranje uh, lova na slone in druge ogrožene vrste. Na ta način bomo zmanjšali tako lov na te živali, kot tudi trgovanje z njimi. Vendar pa se moramo soočiti z dejstvom, da trendi govorijo proti nam. Povpraševanje je v jugovzhodni Aziji tako veliko, da je to zelo dobičkonosno. Tako je slonovina dražja od recimo kokaina ali zlata. Tveganje, da vas odkrijajo, je zelo majhno in tudi sankcije niso učinkovite, da bi bile odvračilne. Vidimo, da je trgovina za slonovino eksplodirala in sedaj vpliva na celotno afriško celino. Evropa je tranzitna destinacija, pa tudi končna destinacija. Za mnoge države je kriminal povezan s prosto živečimi živalmi in rastlinami veliko tveganje. Vidimo tudi, da gre za organiziran kriminal, ki načenja šibke demokracije in ogroža mir. Če želimo preobrniti to situacijo, se moramo bolj politično zavedati dejstva, kako veliko grožnjo predstavlja ta kriminal. Zato moramo vključiti okoljske ministre, zunanje ministre, strokovnjake, policijo, carino, pravosodne organe, nevladne organizacije, zasebni sektor. Vsi imajo pomembno vlogo. Vaš osnutek resolucije govori o mnogih ključnih vprašanjih in zahteva okrepljeno sodelovanje oziroma ukrepanje. Mnoge evropske države in ZDA so najavile, da se bodo bolj politično angažirale v boju proti kriminalu povezanim s prostoživečimi živalmi in rastlinami. Kako bi Evropska unija lahko razvila bolj učinkovit pristop? S tem se trenutno Evropska komisija ukvarja in naše ideje bomo predstavili v sporočilu komisije državam članicam in parlamentu prihodni mesec skupaj s komisarko Malstromovo in v sodelovanju z drugimi komisarji, s komisarjem Pibalksom, bomo govorili tudi o novih priložnostih. Prav tako bomo opozorili na to, kako nujno se je soočiti bolj učinkovito z vprašanjem trgovanja eh, oziroma kriminala povezanega s prostoživečimi živalmi in rastlinami. Potrebujemo ukrepe tako na globalni, ravni kot tudi na ravni EU. Prav tako bomo sprožili tudi razpravo o prihodnjem pristopu Evropske unije do trgovanja s prostoživečimi vrstami. Gre za problem, ki se spreminja. Zato potrebujemo nove ideje, da se spopademo s tem kriminalom, da omejimo povpraševanje, uh, da se odzovemo na implikacije in da omogočimo alternativne načine preživljanja za krivolovce. Zato bomo vse deležnike prosili za njihova stališča v zvezi s tem, kaj se obnese, kaj se ne obnese in ugotovili bomo tudi, katere so možnosti bolj učinkovitega ukrepanja Evropske unije. Poleg javnih posvetovanj bomo organizirali tudi konferenco 10. aprila. Resolucija Evropskega parlamenta je koristen prispevek k ozaveščanju javnosti o tem problemu. S komisarko Majstromovo se veselimo razprave z vami in drugimi deležniki glede možnih rešitev, da bi zagotovili, da se bomo lahko spopadli čim bolj učinkovito s tem problemom. Hvala lepa. Dank, herr Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin kot prva za tri minute. V imenu Evropske ljudske stranke, gospa Jordan, izvolite. Pa naj se najprej zahvalim poročevalcu in komisarju za izčrpno poročilo. Danes govorimo o slonih, nosorogih, tigrih, želvah in koralah. S krizo obremenjeni državljani bi nam lahko učitali, da se ne ukvarjamo z resnimi zadevami. A ta tema je zelo resna kajti trgovanje s prosto živečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ogroža biodiverziteto varnost politično stabilnost ogrožena je vladavina prava. tovrstna kriminalna trgovina je močna tudi v evropski uniji to ni eh, problem tretjih držav in to kažejo zasegi v okviru konvencije cites ogledala sem si analizo sedemnajst držav za leto dva tisoč dvanajst in v njej je bilo opisanih kar sedemsto devetindevetdeset zasegov največ zaseženih produktov je bilo namenjenih medicinski rabi na drugem mestu je slonovina in na tretjem živi plazilci. evropska unija se uvršča med velike tranzitne destinacije je pa tudi velik trg za tovrstne produkte zato moramo okrepiti učinkovitost evropskega prostora z boljšim izvajanjem zakonodaje in priporočil evropske komisije. seveda priporočila niso tako močna kot bi bila skupna evropska zakonodaja zato pričakujem da si bo evropska komisija prizadevala da bo zakonodaja držav članic na tem področju koherentna predvsem pa je pomembno da so podobno zahtevne tudi kazni kajti ne želimo si da bi določena država ali manjša skupina držav z nizkimi kaznimi predstavljala priložnost za trgovce s kriminalnim blagom naj omenim še da e, mislim da moramo dati več poudarka na učinkovito delovanje obstoječih inštitucij kajti upoštevati moramo težko javno finančno situacijo v evropi zato moja politična skupina ne podpira pozivov za ustanovitev novih finančnih skladov v ta namen. pomembno pa je da je zavedanje o tem problemu tudi na mednarodnem nivoju visoko konvencija cites je v veljavi že od leta tisoč devetsto petinsedemdeset lani pa so združeni narodi razglasili da je kriminal s prostoživečimi vrstami enako resen kot je kriminal z drogami in z ljudmi. s problemom se na primer resno spopada tudi ameriška administracija. evropska unija mora ostati aktivna na mednarodnem nivoju biti mora aktivna udeleženka mednarodnih mehanizmov zato imamo znanje in izkušnje in mnogo lahko storimo tudi preko inštrumenta uradne razvojne pomoči. moja politična skupina resolucijo podpira upam da nam bo s splošno in veliko podporo uspelo narediti bistven napredek in zmanjšati ta kriminal. na koncu pa naj povem še to da ni trgovine če ni povpraševanja in potrošnje in mislim da bi morali dati velik poudarek tudi osveščanju kajti če ne bo povpraševanja po torbicah iz krokodiljega usnja po lepih spominčkih iz slonovine in če klavirske tipke ne bodo iz slonovine potem tudi take trgovine ne bo. Hvala. Gospod predsedujoči, želim se zahvaliti vsem kolegom, s katerimi sem imel čast sodelovati glede tega vprašanja. Gre za zelo pomembno temo in moram reči, da prisotnost poslancev v tej dvorani nikakor ni zadostna. Pred manj kot letom dni smo se v tej dvorani pogovarjali o strateških ciljih Evropske unije v luči konference CITESA v Bangkoku. Vedeli smo, da ne gre samo za vprašanje zaščite živali, gre za vprašanje, ki se nanaša na celotne ekosisteme in cele vrste. Lani, leta 2013, pa smo videli, da je prišlo do bistvenega poslabšanja situacije. Kriminalne organizacije so še okrepile svoje trgovanje, trgovanje s prosto živečimi vrstami pa je postalo tudi del financiranja terorizma. Združeni narodi so zato sprožili alarm. Govorimo na desetine tisočev živali in včasih gre za cele vrste, ki jih praktično izbrišajo s planeta. Zato upam, mm, da bo komisija naredila več. Eh, tudi pri internetni prodaji so še vrzeli, upam, da bo komisija to rešila in upam tudi, da bo komisija naredila kaj, da se ustavi uvoz eh, trofej in drugih delov živali. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine Alde za tri minute in pol, gospod Gerbrandi. Hvala. Najprej se zahvaljujem komisarju za odgovor na naša vprašanja. Po eni strani moram reči, da me veseli, To, kar je povedal komisar, da bo namreč sporočilo pripravljeno skupaj z drugimi komisarji, da bodo potekala javna posvetovanja, lepo. Ampak morda smo prepočasni 10. aprila javna posvetovanja. Do takrat bo pobitih še 10 tisoč slonov. Takšna je urgentnost in o tem se danes pogovarjamo. Koliko časa si še lahko dovolimo to počasnost? Razumem dobre namene komisarja Potočnika, vendar pa mislim, da moramo zamenjati prestavo. Govorili ste o ZDA. To je zgled. Hillary Clinton je bila tista, ki je pravzaprav zastavila nacionalno agendo in tudi predsednik Obama je ob obisku Afrike izrazil to temo kot svojo prioriteto. In moram reči, da govorimo o urgentni situaciji tudi za Afriko, ne samo zato, ker je Afrika poznana po mnogih edinstvenih vrstah. Gre za ne samo Afriko, gre tudi za Azijo, gre za kriminal na visoki ravni, na mednarodni ravni, ogromnega obsega. Zato les prosim komisarja, da se ne omeji zgolj na nek memorandum o razumevanju z našimi kitajskimi partnerji, pač pa naj komisar Barozo govori na višji ravni s kitajskim predsednikom, s predsedniki drugih držav, afriških držav, azijskih držav. Poleg tega pa se moramo obrniti tudi na evropske potrošnike. Namreč države članice morajo narediti nekaj. Recimo, morali bi sežgati nelegalno uvožene produkte, kot je recimo slonovina. To bi bil močan signal. In na ta način bi morda lahko rešili še zadnje afriške slone. Namreč časa res ni dosti. Leta 2009 je komisija pripravila priporočila državam članicam. Moj vtis je, da države članice niso naredile kaj dosti in da na nacionalni ravni tega problema niso jemale kot prioriteto. Tako na ravni zakonodaje, kot tudi na ravni pravosodnega ukrepanja. Mislim, da Evropa postaja vse pomembnejša država tranzitna, kot tudi končne destinacije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pelje v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice. To ustno vprašanje in resolucija, o kateri danes govorimo, o tem bomo ta teden tudi glasovali, upam, da z veliko večino. Gre za politični odgovor na hudo težavo, ki jo je v svetu vedno več. Gospa Bele, lahko tudi vi, prosim, upočasnite svoj govor. Trgovina z živalskimi in rastlinskimi vrstami je tretja po eh, nezakonitih trgovinah. Nekje med 18 in 26 milijardami evrov je vredna. Ogromno eh, živali je bilo ubitih zaradi te trgovine. V Afriki, naprimer, eh, oborožene tolpe, ki prihajajo iz Sudana, eh, služijo s to trgovino. Imamo uh, tigre, nosoroge, uh, slone, nobena vrsta ni več varna. Posledice takšne nezakonite trgovine segajo onkraj biotske raznovrstnosti. Gre tudi za varnost, gre za vladino prava, ker je za vedno več prebivalstva v nekaterih delih eh, sveta. Ta trgovina se ukvarja tudi s pranjem denarja in včasih financira terorizem. Posledice za lokalno prebivalstvo so prav tako velike. Gre za zelo resno težavo za varnost in za mir. Interpol in druge mednarodne organizacije zahtevajo od organov pregona posod, da se borijo proti takšni trgovini. Oblikovati je treba ustrezno zakonodajo, ustrezne sankcije in kazni. Če biotska raznovrstnost ni dovolj, da bi premaknila stališča eh, javnosti in politikov, se morajo stvari sedaj leta 2014 spremeniti. Evropska unija je tranzitno območje. Evropski parlament sprejema odgovornost in ukrepe. To je bistvo naše resolucije. Evropska unija mora imeti v rokah ustrezna orodja. Države članice morajo uskladiti svojo zakonodajo, svoje carinske službe. Svet in komisija morata ukrepati. Zavezati se je treba ukrepom tako na ravni Europola kot na mednarodni ravni boriti se je treba proti takšni nezakoniti trgovini. Hvala lepa. Hvala, kolegica. Naslednja za dve minuti v imenu skupine ECR, gospa Gerling. Hvala. Najprej bi rada dejala, da v imenu svoje skupine pozdravljam to resolucijo. Gre za kriminal pri katerem, tako kot mnogi drugi, menim, da moramo temo obravnavati bolj prednostno. Pobijanje nosorogov, slonov se pojavlja na naslovnicah. Državljani so ogorčeni, ne smemo pa pozabiti na manjše vrste, ki prispevajo k biotske raznovrstnosti, pa so ravno tako pomembne. Gre za zelo zapleteno in vseobsežno resolucijo in moram reči, da ni časa, da bi se vsega dotaknila tu. Bi pa rada dejala, da bo naša skupina glasovala za resolucijo. Ob tem pa bi rada omenila področje ali dve, ki nas skrbijo. Prvič. Poziv k harmonizaciji zakonodaje na tem področju in skupne sankcije. Mislim, da bi bilo napačno, če bi dajali prevelik poudarek takemu pristopu. Namreč tega ne bo enostavno doseči in to.